bom dal besedo sopredsedujočemu. Prosim ga, povejte mi kaj o tej tematiki. Hvala za besedo. Dragi evropski poslanci, dragi poslanci nacionalnih parlamentov, dragi kolegi. Moram povedati, da mi je veliko čas, da lahko sopredsedujem temu zasedanju. Ta parlamentarna konferenca v Evropskem parlamentu je zelo pomemben dogodek v času bolgarskega predsedovanja. Danes bomo govorili o davčni politiki, o tem, da moramo ponovno pridobiti zaupanje na področju obdavčenja, zaupanje naših davkoplačevalcev. Poleg tega moramo zagotoviti pravično obdavčitev tudi na področju digitalnega gospodarstva na svetovni ravni. Poleg tega pa moramo tudi zagotoviti bolj ustrezna pravila za transferne cene, za porazdelitev dobička in tudi zagotoviti je treba ostale predpise na področju digitalne ekonomije. In zato moramo tudi razmisliti o predlogu komisije v zvezi z CCCTB. Res smo veseli, da bo prišlo do ponovnega pregleda tega zakonodajnega akta. v času našega predsedovanja, pa bomo tudi oblikovali formulo o kraju nastanka dobička in o kraju sredstev. Potem pa se bomo danes pogovarjali tudi o panamskih dokumentih. Pogovarjali se bomo tudi o sistemih obdavčitve v državah članicah in tudi na ravni Evropske unije. Zato mislim, da je treba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 Najlepša hvala, gospod predsedojoči, dame in gospodje poslanci. Če dovolite, bom eh, nekaj minut eh, posvetil eh, doseženim ciljem Na področju davčne politike v Evropski uniji od začetka tega sklica, od začetka eh, te komisije, ki je predseduje Jean-Claude Juncker. Poleg tega pa bom predstavil tudi glavne izzive, ki nas eh, čakajo v prihodnosti, če želimo uresničiti ta program. Mislim, eh, da bi bilo koristno začeti s poudarkom na odličnem sodelovanju med eh, inštitucijami Evropske unije, govorim eh, o odličnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, pa tudi z številnimi nacionalnimi parlamenti, s katerimi smo bili v stalnem dialogu za to, da bi uresničili ta program. Na ta način smo lahko vplivali tudi na odločitve sveta ministrov na področju davčne politike, kot je dejal predsednik Gualtieri. Odločitve na področju davčne politike zahtevajo soglasje sveta. Eh, pomembno področje je predvsem davčna preglednost. Od začetka tega sklica, tega mandata, smo sprejeli zakonodajna besedila za izboljšanje preglednosti eh, na področju obdavčevanja. Pa naj gre tukaj za izmenjavo davčnih podatkov ali pa eh, za eh, poročanje po državah. ali pa, eh, če izpostavim direktivo eh, o boju proti pranju denarja ali pa eh, avtomatično izmenjavo podatkov. To pa še niso vsi zakonodajni akti, ki so bili sti za to, da bi lahko organi izmenjavali informacije in tako poskrbeli za boljše pobiranje davkov. Evropska komisija pazi, eh, da države članice pravilno izvajajo to zakonodajo, eh, jo prenašajo v nacionalno zakonodajo, kajti naš cilj seveda ni, da le sprejemamo zakonodajne akte na ravni Evropske unije, ampak tudi, da se ti potem izvajajo v državah članicah. Drugo področje, kjer eh, smo uresničili cilje, pa je boj proti davčnim utajam in pa davčnim eh, goljufijam eh, in pa progresivno obdavčevanje. Eh, sprejeti sta bili dve direktivi, ki jih države članice trenutno izvajajo. Zato, da bi podjetja prisilili v to, da ustrezno plačujejo davke in da pri tem upoštevajo davčno stopnjo v državah članicah. Tretje področje pa zadeva zunanjo dimenzijo naše agende. Kaj te? V Evropski komisiji smo menili, da bi bilo koristno preglednost in pa dobro upravljanje eh, prenesti tudi izven meja eh, notranjega trga in zaradi tega smo eh, si močno prizadevali za to, da bi svet sprejel, kar se je tudi zgodilo eh, decembra lani, eh, seznam tistih davčnih jurisdikcij, ki ne sodelujejo z Evropsko unijo, ki ne upoštevajo dobrih standardov davčnega upravljanja, ki jih je določila Evropska unija na osnovi mednarodnih standardov. Rezultat je eh, bil eh, zelo dober, kaj ti. Poleg tega, da smo pripravili črni seznam eh, davčnih oaz, se je 55 davčnih jurisdikcij odločilo, da bo svoje zakonodajne določila prilagodilo določilom Evropske unije oziroma standardom Evropske unije. Pa sprejetju te eh, zaveze. Eh, imamo eh, skoraj da 600 novih sporazumov o izmenjavi informacij in to je rezultat našega dela. Torej, to je napredek, ki smo ga trenutno dosegli. Eh, kaj pa prihodnost? Dva velika izziva nas čakata. Eh, prvič, eh, skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb. Na tem področju si trenutno prizadeva Evropski parlament in pričakujemo poročilo Evropskega parlamenta. Potem pa je tukaj še. Obdavčevanje digitalnega gospodarstva, kajti danes se moramo soočiti z novimi Eh, oblikami ustvarjene dodane vrednosti in eh, na notranjem trgu potrebujemo davčno osnovo, ki bo bolje ustrezala eh, mestom, kjer podjetja ustvarjajo dobiček. Torej, to sta dve področji, na katerih delujemo s pomočjo Evropskega parlamenta in pa s pomočjo nacionalnih parlamentov. Uh, vemo, da pričakovanja niso povsod enaka, ampak želimo doseči zadovoljive rezultate za vse do konca mandata te komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, no. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Venerju Langeju, ki je predsednik odbora PANA. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi pripravil kratko poročilo tega, kar je ugotovil preiskovalni odbor PANA. Po, objavih, eh, po objavi Wikileaks 2010, potem Offshore Leaks, LuxLeaks 2014, SwissLeaks 2015, aprila 2016 smo potem dobili podatke, tretjega največjega svetovalnega podjetja na Panami. 2,6 terabajta podatkov smo dobili, gotovo poznate posamezne podatke. Dobili smo podatke o različnih eh, podjetjih, potem tudi o eh, različnih eh, slamnatih podjetjih na deviških otokih. Parlament je pripravil dva posebna odbora, takse 1 in takse 2. V tem sklicu pa se je odločil tudi za preiskovalni odbor. 8. junija 2016 smo uh, ustanovili ta preiskovalni odbor, ki ima lahko. Uh, ki lahko obstaja eno leto, potem pa se njihovo delovanje lahko podaljša še za pol leta. 8. decembra 2017 pa se je delo tega odbora zaključilo. 26 javnih predstavitev smo imeli v tem času, 11 študij smo pripravili in 8 misij smo izvedli in sicer Združeno kraljestvo, Luksemburg, Malto v ZDA, bili smo v Washingtonu, v Delawareu, na portugalskem Cipru, v Švici. Na koncu pa smo še enkrat obiskali Malto zaradi eh, sklepa parlamenta, glede pomisleko o spoštovanju pravne države v tej državi. Večkrat smo prisluhnili komisiji, trikrat je bil v našem odboru komisar Moskovici, dvakrat komisarka Jurova in enkrat tudi predsednik komisije gospod Juncker. Še posebej, če upoštevamo razvoj na področju davkov v zadnjih letih, lahko vidimo, da so tudi dejavnosti Evropskega parlamenta in eh, objave teh podatkov na mednarodni ravni pripomogli do spremembe eh, glavnih paradigem. Včasih je bilo v navadi, da, so, da je vsaka država članica Evropske unije reševala davčna vprašanja po lastnem modelu. Ni šlo za vprašanje eh, razdelitev davkov ali pravične davčne konkurence, šlo je za vprašanje, kako lahko za davčno zakonodajo, ki jo je potrebno eh, sprejeti, torej kako lahko države članice pridobijo zase neke delne koristi na tem področju. Največji primer tukaj je bil predvsem Luksemburg. Luksemburg je v zadnjih desetletjih predstavljal zbirno mesto za. Um, neplačevanje oziroma plačevanje nižjih davkov v Evropski uniji. V zadnjih letih eh, smo uspešno prebili to kulturo eh, mavka. Spremenil se je način razmišljanja, pa tudi glavne osebnosti, o katerih smo veliko razpravljali v Evropskem parlamentu, so eh, pripomogle pri naših eh, delih. Sodelovanje z Evropsko komisijo je bilo torej v našem preiskovalnem odboru odlično. Zastavili smo kar nekaj kritičnih vprašanj. Načeloma so bila povezana z delovanjem držav članic, šla pa so tudi širše. Nekatere države članice niso želeli odgovarjati. Potem eh, imamo tukaj še skupino kodeks ravnanja, gre za medvladno skupino sodelovanja, ki se je odločila, da zavrne sodelovanje z Evropskim parlamentom, ker ni Evropska inštitucija, tako je eh, dejala italijanska uradnica. Ko so nam dali svoje dokumente, so pogosto izbrisali ključna, ključne informacije, Naprimer, dobili smo 32 eh, strani dokumenta, ki je bil popolnoma, eh, torej, kjer so bile vse informacije počrnjene. Pogosto smo tudi dobivali dokumente, ko so države članice zatemnile informacije, naprimer iz eh, posameznih regij iz Španije. V Luksemburgu so popolnoma spremenili svoje razmišljanje, oni niso izbrisali podatkov iz dokumentov. Tako da je bilo sodelovanje z državami članicami problematično. Devet izmed tistih, ki smo jih povabili, niso želeli sodelovati v našem odboru. Naš, eh, naše pristojnosti za preiskovanje pa niso močne. Nimamo namreč nobenih, prilož, nobenih možnosti za sankcije. Poleg tega ne moramo, ne moramo izvajati stvari, ki jih eh, sprejmemo prav zato želimo to spremeniti, ko se bo naslednjič spreminjala pogodba. Kar se tiče nacionalne pristojnosti pri vprašanju davko, je to lahko problematično. Predsedujoči je že povedal, da obstaja vrsta zakonodajnih predlogov, ki so omenjeni tudi v eh, resoluciji eh, Evropskega parlamenta. Gre za, naprimer za skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb in potem poročanje po posameznih državah, pravila o transparentnosti pri načrtovanju dankov, potem seznam držav članic, ki ne sodelujejo, podpora za žvižgače in tako naprej imamo konflikt z svetom eh, ministrov eh, za finance, ki so na ta seznam umestili samo tretje države. Po našem mnenju pa bi morala na, morala na tem seznamu biti tudi tri ali štiri države članice Evropske unije. Kar omenil jih bom, da vzpodbudim eh, to razpravo. Gre za Irsko, zato ker ima posebne ureditve za Apple. Nizozemska, zato ker. Eh, ne pobira licenčnih pristovin. Luksemburg zaradi določenih eh, davčnih stolišč, ki so še vedno veljavna, in pa Malta zaradi njihovega celotnega davčnega sistema. Prvi problem je transparentnost, drugič eh, sodelovanje organov, tretjič mednarodna pravila in njihovo spoštovanje in četrtič vprašanje, vprašanje, kako bomo v prihodnosti pa ne gre samo za nacionalno pristojnost. Torej, kako bomo v prihodnost obdavčili um, prihodke in dobičke mednarodnih uh, digitalnih podjetij? Naprimer, Apple je že uh, premestil velike količine svojih dobičkov v davčne oaze. Gre za vprašanje, ki si ga mora zastaviti tudi nacionalni parlamenti, ne nazadnje pa gre tudi za vprašanje razvojne politike. Namreč eh, ne moremo pričakovati, eh, da bo Afrika izboljšala svoje upravljanje, svoje zakonodaje, če nam ne bo uspelo eh, zagotoviti, da bodo velika mednarodna podjetja izvajala in plačevala svoje davke tam, kjer ustvarjajo dobiček. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ja, mislim, da moramo biti precej uh, strogi, kar se tiče časovnih omejitev. Namreč ob sedmih se začenja večerja. Tako da dajem besedo naslednjemu, to je gospod Erik Vrf, predsednik eh, odbora za finance v uh, eh, fina, francoskem parlamentu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rand bi se osredotočil na digitalno gospodarstvo danes. Eh, so namreč eh, digitalna podjetja ravno tako močna kot eh, države. Njihova finančna, njihove finančne zmogljivosti so včasih celo večje od zmogljivosti držav. Poleg tega uh, imajo uh, podatke, uh, z katerimi razpolagajo in to je precej uh, edinstven primer v tem svetu, ki se hitro spreminja. Francija se predvsej posveča nepravičnemu položaju določenih držav članic. V eh, nacionalni eh, skupščini smo pred nedavnim razpravljali o državah članicah, ki kradejo eh, drugim državam članicam. Gre za neke vrste davčni dumping. Eh, škandali kot recimo Wikileaks ali pa rajski dokumenti, škandali, o katerih so govorili eh, že kolegi. Eh, so seveda v določeni meri vplivali na našo politiko, tako na nacionalni, kakor tudi na evropski ravni. Zaradi tega eh, sedaj pospešeno delujemo na tem področju. Danes imamo občutek, eh, da se ukvarjamo predvsem eh, z določenimi podjetji, kot recimo Facebook. 30 milijonov uporabnikov je v Franciji. Google je drugo takšno podjetje, ki se zna z sodnimi odločitvami izogniti plačilu davkov. Torej, glede na to situacijo si lahko zastavimo kar nekaj vprašanj v zvezi z evropskimi, pa tudi nacionalnimi določili. Pa tudi z določili na ravni OECD. Zelo cenim to organizacijo, ki spostavlja mednarodni okvir ampak potrebno bo sprejeti nove odločitve glede na eh, spreminjajočo se eh, situacijo. Podjetja eh, spreminjajo način proizvodnje in potrebno je poskrbeti za pravično obdavčevanje in zagotoviti je potrebno tudi preglednost. Kot sem dejal, se Francija posveča preglednosti in pred nekaj leti se je Evropska unija, kakor tudi organizacija OECD, sta se odločili eh, za okrepljen boj proti davčnim utajam. Pred nekaj leti eh, sem pripravil poročilo skupaj z kolegom o obdavčevanju velikih podjetij mislim, eh, da moramo eh, danes eh, ponovno definirati ta koncept. Potrebno je ugotoviti, kje se ustvarja dobiček in to je zelo težavno določiti. Mislim, da je potrebno harmonizirati davčno osnovo za podjetja Poleg tega mm, pa je potrebno hitro poskrbeti za napredek in eh, razjasniti situacijo določenih hibridnih proizvodov. Eh, poleg tega pa je eh, potrebno tudi zaustriti ukrepe za prenos oziroma prevoz proizvodov. Potrebno je zagotoviti davčno stabilnost, to potrebuje Francija, mogoče temu ni tako v drugih državah članicah. Francija pogosto spreminja pravila in zares potrebuje stabilnost na tem eh, področju. Obdavčevanje je eh, danes izjemno pomembno, zadeve pa se spreminjajo veliko počasneje, eh, kot pa se spreminja gospodarstvo. In to je seveda nespremljivo. Zaradi tega moramo eh, poskrbeti za boljšo materializacijo gospodarstva, če lahko tako rečem. To pomeni, eh, da moramo bolje eh, določiti davčno osnovo. Francija je kot druge države podala predlog obdavčevanja glede na poslovni dobiček. To je seveda pristop, ki ima določene pomankljivosti. in eh, seveda to ne more eh, biti naš eh, končni cilj. Ampak vsekakor je to zanimiv predlog, če bo zagotovil vsaj kratkoročno rešitev. Digitalna podjetja pa danes ustvarjajo dobiček, ne da bi plačevala davke, gre eh, za eh, velike monopole in eh, tega v Evropi ne moremo dopustiti, zaradi tega potrebujemo takojšno rešitev. In če ta rešitev ne bo takoj učinkovita, potrebujemo vsaj umestno rešitev. Eh, in eh, poleg tega eh, imamo tudi druge vrste podjetij, kot recimo Airbnb in podobna podjetja. In tudi na tem področju moramo doseči napredek. V Franciji smo podali določene predloge tudi na to temo. Nekdo, ki oddaja Eh, stanovanje eh, preko eh, Airbnb ali pa na drugačen način mora plačevati enake davke. Sedaj pa dajem besedo predsedujoči za panamske dokumente v belgijskem parlamentu oziroma predsedujočemu. Gospod Eh, predsedujoči, najlepša hvala. Spregovoril bom o panamskih dokumentih in o eh, delu komisije oziroma odbora, ki mu predsedujem v eh, belgijskem parlamentu. Tukaj gre seveda predvsem za digitalna podjetja, gre za velik problem, naj omenim le Amazon ali pa Alibaba. To so podjetja, ki ustvarjajo tako velik eh, dobiček, da ga lahko iznačimo z bruto družbenim proizvodom eh, Belgije. In zaradi tega seveda potrebujemo nove instrumente. Če ne bomo na evropski ravni eh, poskrbeli za skupno konsolidirano osnovo, se bomo morali zediniti vsaj glede obdočevanja, glede na poslovni dobiček. Mislim, da druge prehodne rešitve ni. Eh, torej, potrebno je poskrbeti za obdavčevanje v eh, državi, kjer se dobiček eh, ustvarja. Hkrati pa mislim, da je zelo pomembna davčna integracija teh podjetij. Podjetja seveda mora plačevati davke tudi, kjer imajo sedež. Kar zadeva eh, panamske dokumente, se je Belgija hitro odzvala in eh, poslanci so pozvali vlado, da eh, pospeši obravnavo, objavo, da, obravnavo davčnih oas. Eh, to pomeni, da smo odprli več kot 200 eh, eh, dosjejev. Šlo je za povezanost Belgije v panamske dokumente in tudi sodni sistem je odprl več kot 300 dosjejev. Torej skoraj da tisoč dosjejev smo odprli. Tukaj je bilo. Eh, potem potrebno povezati te dosjeje glede na davčnega zavezanca, glede na ime podjetja in tako naprej. Tako da skupno sedaj eh, obravnavamo 200 do 300 primerov. Eh, in mobilizirali smo vse možnosti za boj proti davčnim oazam. Imeli smo številne javne predstavitve, kar je seveda zelo pomembno, potem pa. Eh, tudi številne seje, eh, delovne skupine in vse eh, službe, vladne službe so bile v to udeležene. Sodelovali smo tudi z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom, gospodom Langnom, ki je odgovoren za panamske dokumente tukaj v Evropskem parlamentu, pa tudi podpredsednik Paname je bil na obisku v Belgiji, zato da bi odgovoril na naše vprašanje. Eh, pomembno pa je tudi, eh, da smo se obrnili na eh, različne organizacije, ki so odgovorne za nadzor finančnega sektorja, najprej nacionalni organ za nadzor bank, ki igra pomembno vlogo na tem področju. Eh, torej davčni nadzor je nemogoč, eh, če nimaš ustreznega nadzornega organa nad bankami in pa finančnimi inštitucijami. Poleg tega pa smo se osredotočili tudi na pranje denarja. Sprejeli smo številna priporočila, eh, sicer nimamo političnega soglasja, kar zadeva to vprašanje, kajti seveda se v vsakem nacionalnem parlamentu pojavijo različna mnenja, ko gre za tako občutljivo temo, kot je obdavčevanje. Vendar pa smo se zedinili glede eh, določenih eh, predlogov, kot recimo, ko gre za eh, zgodnje opozarjanje ali pa pristojna sodišča za finančne zadeve in mislim, da je eh, to zelo pomembno za to, da bi končno vzpostavili eh, posebno finančno sodišče, finančno tožilstvo, ki bi se ukvarjalo zgolj z davčnimi goljufijami, davčnimi utajami, torej nekaj podobnega kot v Franciji. Okrepili smo določene eh, službe zato, da bi poskrbeli za konkretizacijo te politike. Poleg tega smo dosegli soglasje eh, tudi glede tega, da je potrebno poskrbeti za hitrejše izvajanje Evropske direktive za boj proti davčnim oazam. Tukaj gre predvsem za identifikacijo eh, prejemnikov. Eh, in seveda so se naša mnenja, kot sem dejal, tudi razhajala. Predvsem, ko je šlo za razširitev eh, zakonodaje tudi eh, na eh, prenos dobička. In kar zadeva davčne oaze, so se nekateri zauzeli za to, da bi podaljšali obdobje eh, uporabe na deset let namesto eh, trenutnih sedem let. Takšna je torej trenutna situacija v Belgiji. Sprejeli smo priporočila eh, in jih posredovali vladi, tako da imamo načrt za prihodnost kot poslanci, pa bomo seveda spremljali izvajanje teh priporočil. Najlepša hvala. Hvala lepa našim govorcem. Sedaj pa eh, bom dal besedo so predsedujočemu gospodu Kanefu in naj vam povem, da moramo daljevati ob šestih z uh, naslednjim panelom, torej zelo kratki morate biti in nisem prepričan, da boste lahko vsi dobili besedo. Ampak, gospod so predsedujoči, izvolite. Dragi kolegi, prosil bi vas, da se omejite na dve minuti. Torej, prvi dobi besedo gospod Stajporus iz Grčije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naš davčni sistem mora biti enostaven, stabilen, eh, mora biti učinkovit, uravnotežen, enakopraven in uh, poleg tega uh, moramo poskrbeti, da bo zares deloval. Uh, vendar pa smo videli, uh, da imamo težave z doseganjem teh ciljev. Nova tehnologija uh, zadeve dodatno otežuje. Uh, imamo platforme uh, za reševanje davčnih problemov in s tem se uh, težave le množijo. Zaradi tega moramo najti uh, drugačen pristop. Prvič eh, potrebujemo poenostavitev eh, zakonodaje in eh, pa znižanje davka na dodano vrednost v Evropski uniji. To bi zagotovilo pravičnejši finančni okvir. Poleg tega pa je potrebno okrepiti tudi izmenjavo informacij in pa poskrbeti za boljše sodelovanje. Potrebujemo tudi konsolidirano davčno osnovo za podjetja. Na ta način eh, bomo zagotovili eh, uravnotežen razvoj. Poleg tega pa potrebujemo tudi učinkovitejši okvir za eh, boj proti nezakonitim davčnim praksam, proti davčnim oazam. In vzpostaviti je potrebno delovne skupine, ki se bodo lahko ukvarjale za primeri podobnimi panamskim dokumentom. Eh, te delovne skupine eh, se morajo ukvarjati z davčnimi profili in z jurisdikcijami, kjer eh, podjetja davke plačujejo. Poleg tega se je potrebno ukvarjati tudi z vprašanjem digitalnega gospodarstva. Potrebno je obdavčiti dobiček in sicer v državi, kjer se ta ustvarja. Poleg tega moramo Eh, preveriti tudi promet eh, različnih podjetij in eh, zagotoviti moramo strožje zakone, ki bodo onemogočili davčne utaje. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Galiju iz Italije. Thank you, Chairman. I think... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da imamo veliko uh, problemov. Vendar pa ne smemo uh, pozabiti tudi napredka, ki smo ga dosegli na ravni OECD in pa tudi na ravni Evropske unije. Naj omenim le tri točke. Poročanje po uh, državah, uh, o tem smo se dogovorili na ravni OECD, to je zelo pomembno. Avtomatična izmenjava informacij, to je prava revolucija. Uh, Eh, na področju pobiranja davkov, eh, posredno obdavčevanje, tretja točka, dogovorili smo se na ravni OECD o načelu, eh, da bo obdavčevanje potekalo v državi, kjer se dobiček ustvarja in sicer gre tukaj za posredne davke, to je 20 odstotkov prodaje to je eh, seveda pomembnejše od samega dobička, čeprav moramo obdočevati seveda tudi dobiček. V italijanskem parlamentu smo o tem veliko razpravljali in sprejeli smo tudi nekaj odločitev. Ne glede na to, eh, kaj eh, bomo storili, kot je dejal belgijski kolega, je zelo pomembno obdavčiti promet, prodajo. In to je zelo podoben koncept kot eh, je posredno obdavčevanje. Eh, pripravili bomo hitre rešitve na nacionalni ravni in videli boste, da je eh, skoraj da edina možna rešitev obdavčitev prometa posameznega podjetja. In tukaj se pojavljata dva problema, ki ju vsi poznamo. Kot z neposrednim obdavčevanjem bodo breme najbrž nosili uporabniki, državljani, eh, ne pa velika podjetja. Potem eh, pa so tukaj tudi davki na inovacije. Po eni strani namreč vse države članice poskušajo spodbujati digitalne inovacije, po drugi strani pa je potrebno za to plačati davek. In eh, iz te pasti je zelo težko najti pot. Hvala lepa. Благодаря ви. Много коректно завършите. Давам думата на господин. Най-липша хвала. Седай па господ Балаурас. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V Grčiji imamo vtis, da eh, če želiš nekaj eh, rešiti, moraš najprej najti vzroke za nastanek problema. Eh, in vidimo lahko, da digitalno gospodarstvo ustvarja velik dobiček zelo težko je, da bi Evropski parlament lahko preiskoval velika podjetja eh, ali pa države, eh, kot eh, sta recimo Malta ali pa Luksemburg, ki nista posem sodelovali z odborom. Torej, velika večina podjetij eh, izvaja socialni dumping in veliko sredstev eh, na milijarde evrov eh, se izmakne državnemu nadzoru. Določena digitalna podjetja imajo dobiček, ki je večji od bruto družbenega proizvoda Belgije, kot smo ravno kar slišali. V Grčiji imamo recimo podjetje Novartis, to podjetje ima eh, ogromen vpliv na cene v Grčiji, pa ne le v Grčiji, ampak eh, tudi v 50 drugih državah povsod po svetu. In to podjetje zaposluje zdravnike, eh, javne uslužbence. In eh, lahko bi naštel eh, celo vrsto potez, ki niso bile pravilne. V Grčiji je ministrstvo pred kratkim želilo uvesti eh, posredno eh, obdavčevanje, to bi bila vsaj začasna rešitev v boju proti eh, davčnim oazam. Ampak mislim, da potrebujemo uravnotežen pristop do digitalnega gospodarstva. Trenutno se države s tem srečujejo na zelo različen način. Zaključiti morate nimamo časa. Najlepša hvala. Gospa Ana Gumeš, Evropski parlament. Potem pa gospod Bartelo iz Malte. Hvala lepa za eh, besedo. V direktivi proti pranju denarja eh, je bila eh, omenjena enota za finančni nadzor, eh, vendar pa ta predlog ni bil sprejet, zaradi tega, ker države članice želijo, da situacija ostane takšna, kot je. Mm, namreč želijo davčni dumping zaradi tega, da bi lahko ohranili davčne oaze, ki obstajajo tudi znotraj Evropske unije. Na ta način pa se pere denar eh, in eh, sicer tudi za terorizem. Evropska komisija pa dve leti čaka s predlogi za davek na dodano vrednost eh, in ta predlog bi lahko preprečil da bi določen del teh sredstev prišel v roke organizacij, kot je Al-Qaeda. Ampak nič se ne zgodi zaradi tega, ker države članice ne želijo nobenega premika. OECD, uh, ja, vse uh, odločitve v tej organizaciji so uh, dobre, ampak niso zavezojoče zaradi tega. Imamo veliko odgovornost v Evropski uniji, namreč služiti moramo našim državljanom, oni so nas izvolili in zato si ne smemo zatiskati oči. Storiti moramo vse, kar je bilo eh, že omenjeno, govorim o skupni konsolidirani osnovi, o poročanju po državah in tako naprej. Poleg tega pa moramo skrbeti tudi za izvajanje, kajti eh, obljube mm, so sicer dobre, ampak kaj nam to pomaga, če ni konkretnega izvajanja. In Eh, moramo obdavčiti tudi eh, transakcije, kot eh, je tukaj recimo predlog 11 držav članic in OECD nikakor ne zadostuje, potrebujemo ukrepe na mednarodni ravni, vendar pa že na ravni EU lahko dosežemo velike spremembe. Predsedujoči, izključil mikrofon. Najlepša hvala, gospod Bartolo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 Na najprej povdarim naše stališče eh, in to stališče je bilo že večkrat omenjeno danes popovdne. Vendar pa bi rad izpostavil tudi, da eh, je naš davčni sistem sedaj eh, sistem, eh, ki eh, ga eh, je izboljšala tako Evropska komisija, kakor tudi OECD. Verjamemo, da bi Evropska unija morala ukrepiti svoj boj proti davčnim utajam in pa izogibanju plačila davkov. Vendar pa imamo tudi številne zadržke glede skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. Naj vas opozorim na mnenje malteškega parlamenta. V tem mnenju je veliko ukrepov, ki kršijo uh, načelo uh, eh, subsidijarnosti. Uh, eh, recimo, uh, skupna konsolidirana osnova uh, naj bi bila uh, prostovoljna odločitev za tista podjetja, ki ne prisegajo dobička 750 uh, milijonov evrov na leto in poleg tega obstaja tudi možnost, da bi države članice morale spremeniti svojo davčno stopnjo. V to ne verjamemo in verjamemo, da bi obdavčevanje moralo ostati ena izmed suverenih pravic eh, vsake države članice in zato verjamemo tudi, da uh, bi lahko izbrali uh, drugačne ukrepe, ki bi lahko vodili uh, v. Uh, dosego ciljev, eh, ne da bi pri tem posegali v načelo subsidijarnosti in pa sorazmernosti. Poleg tega uh, imamo težave tudi s predlagano formulo, kajti uh, to bi zmanjšalo uh, dobiček uh, in poleg tega je uh, ta predlog diskriminatoren uh, do majhnih držav, kot je Malta. Senat, slednjego, gospodin... Najlepša hvala. Eh, najprej predstavnik francoskega senata in potem gospod Sternhardt iz Danske. Oui, je pense pouvoir être très court dans mon intervention. Ja, mislim, da bom lahko zelo kratek. Vsi zelo dobro vemo, da obstajajo razlike med državami članicami glede prispevka uh, digitalnih podjetij? Ali uh, naj bi jih obravnavali drugače uh, od uh, drugih uh, podjetij ali naj bi uh, uporabili umestno uh, rešitev? V Franciji smo za ločeno in pa hitro obravnavo. Ali nam lahko poveste, kakšni so zaključki Evropske komisije na to temo. Kaj ti vemo, da eh, pričakujemo zakonodajni predlog do konca marca ali ima Evropska eh, komisija eh, kakšno eh, stališče eh, glede eh, uporabe sistema Axis ali pa eh, glede te specifične in posebne obravnave. Hvala sedaj pa kolega kolega Stenhardt za Dansko. Potem pa bom dal še besedo evropskim poslancem. No, upam, da bom tudi slišal odgovor na to izredno vprašanje. Danes se pogovarjamo o zakonodaji, ki je državljani v Evropski uniji ne razumejo. Je zelo kompleksna in seveda od njih ne moremo pričakovati, da jo bodo tudi razumeli. Nekaj pa je treba razumeti in to je seveda tudi zelo pomembno za pridobitev zaupanja v Evropsko unijo. Gre za črni seznam. Po mojem mnenju ta črni seznam ne deluje, sploh ne deluje. Prav nasprotno. Ni dovolj in po mojem mnenju s njim tudi ne bomo mogli zgraditi zaupanja državljanov v institucije Evropske unije. Potrebujemo neko sporočilo, nek signal, da je Evropska unija pripravljena ustvariti zaupanje naših državljanov, tako da bo denar ostal v Evropski uniji in da se bo Evropska unija soprstavila multinacional, kam ki so odgovorne za to neenakost. Najlepša hvala kolega Poltant iz Evropske ljudske stranke, potem pa bom dal besedo še kolegici iz Hrvaške. Hvala za besedo. S soporočevalcem sva se pogovarjala s številnimi kolegi v zvezi z CCCTB. CC, Evropski parlament bo že ta teden sprejel prvo mnenje v odboru, kasneje marca pa na plenarnem zasedanju. Mislim, da moramo kori narediti korak naprej. Treba je posodobiti sistem CCCTB-ja, ki je zastarel. Izhaja iz časa, ko smo imeli še tovarne z dimniki, sedaj pa živimo v času digitalizacije in napredne tehnologije ter intelektualne lastnine. Tako da se podjetja sedaj odločajo, kje bodo plačevala svoje dobičke in davke. Zato je treba celotni sistem konsolidirati. To je nujno. Poleg tega pa moramo v prenovljen sistem vključiti še obdavčitev digitalnega gospodarstva. Mi smo za strukturne rešitve, strukturne spremembe. In sicer, da bi posredno obdavčili tehnološke velikane, da bi vse to vključili v sam sistem obdavčenja pravnih oseb in treba je tudi spremeniti samo določbo o stalnem sedežu, ki ga sedaj Google izkorišča. Ja, pa res, da ne moremo čakati na OECD, kajti obstaja konflikt med interesi in OECD bo seveda naredil korak naprej samo, če se bo zgledoval po Evropski uniji. Mi v Evropskem parlamentu smo seveda tudi upoštevali delo OECD-ja. -ja sedaj pa potrebujemo politično voljo, ki pa je OECD nima. Hvala kolegici iz Hrvaške, potem pa še kolegu iz Švedske. Hrvaška podpira pobudo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva, poleg tega pa smo tudi za nove ukrepe za obdavčitev digitalnega gospodarstva. Eh, kot dolgoročni koncept eh, Hrvaška podpira eh, vzpostavitev skupne konsolidirane osnove, ki bo pomenila spremembo trenutnih pravil za obdavčevanje, pomenila bo tudi sprejem novih pravil na ravni Evropske unije, pa tudi novo definicijo poslovne enote. Republika Hrvatska je, Hrvaška je pripravljena eh, podpreti tudi pobudo, da se na ravni Evropske unije uvede tudi davek na eh, dobiček, ki ga digitalna podjetja ustvarjajo na območju Evropske unije. Eh, namreč eh, njihovi stroški so prikazani eh, nerealistično, kot nerealistično visoki dobiček, pa kot nerealistično nizek. Poleg tega se moramo izogniti tudi neenakostim, ki se pojavljajo zaradi nizkih davčnih osnov v določenih državah članicah. Takšne kratkoročne rešitve bi lahko pomagale pri eh, premustitvi obdobja do sprejema stalnih rešitev na ravni Evropske unije. Najlepša hvala. Jaz zdaj blagodare. Gospodin Falten, Švec je slednjega. Hvala, kolega Falken iz Švedske, potem pa še kolega Rosman iz Avstrije. Hvala za besedo, predsedujoči. Treba je omeniti tudi delo OECD na področju PEPS-a. Mislim, da mora Evropska unija sodelovati z OECD-jem in poskrbeti za to, da bodo države članice sprejele ustrezne ukrepe proti BEPS-u. Z digitalnim gospodarstvom so nastali novi poslovni modeli in res je nujno, da se zavedamo ciljev OECD-ja. Ne smemo ustvarjati naših ločenih rešitev, kajti smo sestavni del celotnega sveta in širšega konteksta. Poleg tega moramo tudi premostiti temeljne razlike in tudi poskrbeti za to, da bodo države članice na enak način razumele že dogovorjene koncepte. To je predpogoj za uspeh. Lahko si pogledamo samo ukrepe, v okviru BEPS-a od 8 do 11 obstajajo velike razlike, ki jih moramo odpraviti. Imam poprašanje za vas. Komisija, ali se boste temu posvetili na kakšen način? Kolega Rosman iz Avstrije, potem bom pa dal besedo še kolegu iz Evropske ljudske stranke. Hvala za besedo. Res je. V zadnjih letih smo marsikaj storili na področju boja proti davčnim goljufijam in utajam, ampak ne dovolj. Marsikaj ostaja še odprto. Davčno pravo v državah članicah in Evropski uniji se sedaj nahaja še v kameni dobi. Kolega Montelier, zanima me naslednje, kaj bo komisija storila na področju obdavčanja digitalnih multinacional. Mi smo seveda predlagali poseben pristop na tem področju, pa me zanima, kaj se v tem mislite. Potem pa še nekaj besed o preglednosti največjega orožja na področju davčnih utaj. Preglednost je seveda najpomembnejše orožje, ampak tudi vsi ukrepi na tem področju niso dovolj. To velja za davčne odločbe, za CBCR, pa tudi za izvajanje tretje direktive o boju proti pranju denarja. Nismo storili dovolj. Potrebujemo naslednje preglednost, javno odprto preglednost. Drugače preglednost ne bo dovolj. Pa še nekaj besed o črnem seznamu davčnih oaz, ki ga je objavil Ekofin. Nima nobene vrednosti, če na tem seznamu ne bodo omenjene tudi določene države članice od Cipra do Malte, do severa, kjer je Irska mislim pa, da bi tja morali vrstiti še ZDA. Благодаря. И последен господин Карти, Европейски парламент. Hvala, sedaj pa dajem besedo še koliko iz Evropskega parlamenta. Hvala za besedo, predsedojoči. Jasno je, da obstajajo bistvene razlike med določenimi evropskimi poslanci in poslanci nacionalnih parlamentov zlasti glede davčne suverenosti in njenih meja. Vem, da se bomo o tem pogovarjali tudi v zvezi z CCCTB-jem. Upam pa, da se lahko dogovorimo o preglednosti. Kolega Langen je že povedal, da je preiskovalni odbor za panamske dokumente, ki ga je ta parlament tudi uh, ustanovil, se moral soočati z številnimi izzivi zaradi komisije in zaradi sveta. Zlasti, kar zadeva delovno skupino za kodeks ravnanja. Kadarkoli smo se hoteli z njimi pogovoriti, smo naleteli na močeč zid. Vem, da obstajajo sedaj razlike med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, ampak upam, da bomo lahko v prihodnosti bolj sodelovali in prisilili svet in komisijo, da prevzameta odgovornost napram izvoljenih v Evropski uniji. Tudi poslanci nacionalnih parlamentov imajo tukaj posebno vlogo, pa tudi mi. Mi imamo vlogo napram sveta in komisije in moramo poskrbeti za to, da bomo imeli v Evropski uniji maksimalno davčno preglednost glede odločitev, ki se sprejemajo na tem področju. Na takšen način pa res lahko zagotovimo za davčno poštenost na vzemlju Evropske unije. Res zaostajamo, zato bom dal na hitro besedo govornikom. Gre samo za eno vprašanje. Prosim, da odgovorite na vprašanje v zvezi z digitalnim obdavčenjem. Merci beaucoup. J'ai une minute, donc quatre mots sur le digital. Imam minuto, zato bom kratek. Glede digitalnega gospodarstva, res je, do konca marca bomo pripravili predlog za boljše obdočevanje digitalnih podjetij. Eh, to pomeni eh, ustvarjanje dobička v Evropski uniji ali pa eh, uporabo podatkov v Evropski uniji. Eh, pripravljamo tudi dolgoročnejše ukrepe v skladu z mm, smernicami OECD in poleg tega se bomo sredotočili tudi na kratkoročno obdobje, eh, medtem ko eh, čakamo na dolgoročnejša pogajanja in bomo določili ustrezno osnovo kar eh, zadeva eh, seznam, eh, seznam je dober, vendar pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezen nadzor. Države članice niso pri tem dosegle nobenega napredka. Eh, skušali bomo pogoji, pogojiti uh, uporabo sredstev Evropske unije z nesodelovanjem uh, z davčnimi oazami oziroma jurisdikcijami, ki ne želijo sodelovati z Evropsko unijo. Uh, Eh, poleg tega želimo eh, poročanje po eh, posameznih regijah in želimo javno objavo podatkov, ki jih bodo posredovale tiste države, ki želijo, da jih izbrišemo iz črnega seznama. In Aksis je sistem, ki je dejal, kot je dejal že gospod Tank, ki naj bi zagotovil uh, davčno suverenost, uh, ne pa ravno nasprotno. Uh, in edini način, da obdavčimo dobiček podjetij, uh, je, da to storimo na ravni Evropske unije. Hvala za ta odgovor. Werner, 30 sekund imaš na voljo, kaj te res moramo preiti na naslednjo zasedanje preglednost je seveda zelo pomembna, ne pa samo preglednost med pristojnimi davčnimi organi, ampak tudi glede objave slavnatih podjetij, seveda v omejenem formatu. Toliko o preglednosti. Treba je pa tudi omeniti uh, tako imenovane zlate vizume, ki se prodajajo po veliki ceni. Imamo namreč ogromno držav, kjer obstaja veliko popraševanje po teh vizumih. Ja, pa res, da se bomo o tem pogovarjali na naslednjem zasedanju našega preiskovalnega odbora in upam, da boste pri tem zasedanju tudi sodelovali. Najlepša hvala. Zelo na hitro. Kaj ti? Nadaljevati moramo z naslednjim zasedanjem, tudi ostali gosti in govorniki čakajo. Dobro. Res se moram vam upravičiti, ampak res smo malo zamujali, ampak zdi se, da je vprašanje zelo pomembno za vse in seveda veselimo se že novega zakonodajnega predloga komisije. Poleg tega pa vas tudi prosim, da si preberete poročilo parlamenta o CCCTB-ju. Sedaj pa lahko preidemo na drugo zasedanje, ki je enako pomembno, kakor pa prvo gre za bančno unijo, delitev tveganja in zmanjšanje tveganja. No, ta tematika morda ni tako kompleksna. Povabili smo tudi nekaj govornikov najprej moramo seveda počakati še na prvega predstavnika komisije. Sedaj seveda delamo na svežnju bančne unije, gre za svežen zmanjševanja tveganja. V zvezi z direktivo o sanaciji in reševanju bank, BRRD in upam, da bomo lahko še v tem letu zaključili ta zakonodajni akt in s tem tudi sestavili celotni mozaik zmanjševanja tveganja. Čakamo seveda še na ostalo delo komisije v zvezi z Edisom, Evropskim sistemom jamstva za vloge. Značevanje tveganja se bo premaknilo in to pomeni, da je treba tudi premakniti delitev tveganja. Olivier Gersa, ki prihaja iz DJ Fizma. Kolegi, prosim za vašo pozornost. Olivier je naš prvi govornik. Izvoli. Thank you. Uh, very much, Hvala za besedo. gospe in gospodje, leta 2010 se je začela zgodovina evropskega nadzora in stabilnosti v Evropski uniji in gre za zgodovino zniževanja tvegan. Seda na področju bančništva lahko povem, da smo povečali kritje za banke imamo tudi varnostno mrežo, zmanjšali smo učinek finančnega vzvoda, okrepili likvidnost in tudi okrepili zaupanje institucij Evropske unije. Samo da omenim eh, nekaj dosežkov v samem svežnju CRD, CRR. Glede reševanja bank smo spostavili tudi sklad in tudi minimalno zahtevo 8 odstotkov lastnih sredstev za dostop do tega sklada. Bančna unija pa temelji na štirih stebrih, skupni mehanizem za nadzor od novembra 2014, potem imamo tudi enotni mehanizem za reševanje iz leta 2015, sistem jamstva za vloge, sedaj poteka seveda tudi razprava med parlamentom in svetom in potem pa še tudi skupni varovalni sistem. Če leta 2013 je bil določen varovalni sistem in sicer da bi bil spostavljen po prehodnem obdobju osmih let. Glede delitve tveganja pa lahko pove, da sedaj seveda ustvarjamo sklad za enotno reševanje, za skupni prevzem tveganja po prehodnem obdobju osmih let. Vsi ti ukrepi pa so izboljšali kapital in likvidnost naših bank. Izboljšali so tudi upravljanje, nadzor bančnega sektorja. Poleg tega pa smo tudi pospešili delo na področju reševanja in senacije bank. Ali to pomeni, da smo upravili vso delo na področju zmanjševanja tvega? Ne. Treba je omeniti roadmap iz junija 2016, ki še vedno velja, saj tako verjame komisija. In v tem roadmapu se predvideva dodatna delitev tvegan skupaj z zmanjševanjem tvegan. To pa smo tudi storili, komisija je sprejela poseben sveže na tem področju ob koncu leta 2016, seveda s pomočjo parlamenta in s pomočjo zaporednih predsedstev sveta in upam, da bomo lahko že to leto začeli s trialogom, tako da bomo zaključili ta pogajanja do junija. Upam pa, da vse do konca tega leta. Zanima pa me, ali smo izkoreninili tveganja v bančništvu. Ne. No, ampak vse to ni naš namen. Bančništvo pomeni tveganje. Drugače je to nekaj drugega. To ne bi bilo bančništvo brez tveganj. Naša naloga pa je, da okrepimo odpornost bančnega sektorja, tako da bomo bolje opremljeni z sistemi za zmanjševanje tveganja v Evropski uniji. Komisija verjame, da je zmanjšanje in obledovanje tveganja nekaj, kar je postavilo temelje za delitev tveganja. In seveda, če nam bo to uspelo, bomo vsi zmagovalci. Komisija sedaj tudi izpolnjuje roadmap iz leta 2016. Še več, dosegli smo več, kakor pa je ta roadmap sploh določal. Komisija bo tako k malu predstavila ambiciozen svežen glede slabih posojil, se pravi tega sploh ni bilo v roadmapu in mislim, da bo to nekaj res učinkovitega na področju zmanjševanja tvegan. Seveda potrebujemo še ogromno napredka, zlasti na področju delitve tvegan. Zlasti, kar zadeva EDIS, Evropskega sistema jamstev za vlog kompromis je na mizi, upam, da ga bo parlament tudi podprl, podprl poročilo, ki bo tudi podlaga za trialog s svetom. Ta predlog komisije je po mojem mnenju združljiv z idejami poročila v vašem parlamentu in seveda zato bi se poročevalcu rad tudi zahvalil poročilo je bilo res izjemno. Pri prvi fazi Edisa pa ne bi vključevali delitve tveganja. To je seveda velika privlačnost tega sistema jamstva za vloge na ravni Evropske unije. To pa tudi pomeni, da smo dosegli veliko več, kakor pa smo si sploh zadali v roadmapu. Na začetku bo manj delitve tveganja in veliko več zmanjševanja tveganja. To je velik dosežek. Da sklenem to predstavitev, mislim, da je treba tudi vzpostaviti varovalni mehanizem, fiskalni varovalni mehanizem. Ministri so se o tem že dogovorili leta 2013 in prej, ko bo varovalni mehanizem spostavljen, bo bančna unija lahko prispevala k stabilizaciji emuja. Komisija je prepričana, da je sedaj treba zaključiti natančno unijo in sicer v tem mandatu komisije politična volja obstaja, zlasti če si pogledamo tudi rodme predsednika Tuska. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo Norbertu Brakmanu iz Nemškega Bundestaga. Hvala za besedo. Dragi kolegi, dragi kolegice, seveda hočemo zagotoviti in okrepiti odpornost naših bank in seveda krediti na zaupanju. Sistem jamstv za vloge lahko to pa tudi okrepi. In zato smo mi v Nemčiji tudi za evropski sistem jamstva za vloge. Ampak zato je treba izpolniti določene pogoje in sicer, da s tem sistemom jamstev za vlog ne bomo pokrili posojil, ki sedaj obstajajo v bankah in da to ne bi pomenilo spodbude za lahko mislno ravnanje v prihodnosti. 750 milijard evrov slabih posojil pri ECB-ju to je seveda številka, ki jo je treba upoštevati in to je preveč. Zato je po našem mnenju predpogoj za takšen evropski sistem jamstev za vloge naslednji, da se seveda odpravijo že obstoječe dogovi, kajti na takšen način bomo res lahko spostavili evropski sistem jamstva za vloge. In očemo seveda. Ravnati neskladno treba je tudi preprečiti kopičenje slabih posojil v prihodnosti. Treba je zmanjšati stopnjo slabih posojil v prihodnosti in tudi oblikovati stroga pravila na tem področju. Seveda v prihodnosti nas čaka še ogromno dela, To je pokazala tudi razprava znotraj Evropske centralne banke o slabih posojilih. Seveda tukaj ne pravim, da je ECB premustila svoje pristojnosti, kajti se, se bomo morali počakati še na razpravo o tej direktivi. Lahko vas pa posvarim na to, da so bile smernice oslabljene oziroma da so bile prilagojene posameznim primerom. Potrebujemo enotne, zavezojoče standarde pri oceni slabih posojil in seveda potrebujemo tudi standarde za ravnanje s takšnimi posojili. Samo s takšnimi evropskimi standardi bomo lahko odpravili politične pomisleke v zvezi z ustanovitvijo sistema jamstev za vlog. Je pa res treba tudi povedati, da takšni pomisleke obstajajo v različnih državah članica, zlasti v Nemčiji. Poleg tega je treba omeniti tudi prednostno obravnavo državnih dolgov. Posojila gospodinstvom tudi niso brez tveganja, to je tudi nakazala kriza pred nekaj leti. Državne obveznice oziroma vrednostni papiri, ki temelijo na takšnih obveznicah, to je predlagala komisija, niso nadomestilo za odpravo privilegij, privilegijev državnih obveznic. Posojila držav morajo biti obravnavana na isti način, kakor pa posojila pravnim in fizičnim osebam. Treba je zagotoviti tudi lastni kapital, kajti če tega ne bomo storili, bodo posledice res hude. Vem, da so te zahteve morda tudi problematične za določene države članice, ampak za bančno unijo sedaj gradimo streho za evropski bančni sistem in zato mora biti ta streha tudi odporna. Kaj ti ne bi bilo prvič, da bi cela stavba propadla zaradi tega, ker ima streha določene luknje. Thank you. Um... Najlepša hvala. Sedaj pa Vincent Eble, ki prihaja iz francoskega senata. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Najprej najlepša hvala za vse eh, prispevke v prejšnjem panelu preden začnem z svojim prispevkom, eh, naj, eh, najprej eh, pozdravim to srečanje med nacionalnimi poslanci in pa evropskimi poslanci, če tudi je francoski senat gostil delegacijo odbora Ekon pretekli teden dobro je, eh, da eh, razpravljamo eh, tako na nacionalni, kako tudi na evropski ravni. Za bančno unijo je Evropska unija sprejela tveganje in sedaj gre za preizkušnjo, ali so države članice sposobne skupaj se soočiti z tveganji. In uh, novembra 2012, zelo hitro eh, je eh, torej Francija sprejela eh, enotni nadzor, senat je podprl bančno unijo in sprejel resolucijo ter tudi številna priporočila za prvi steber. Eh, finančni odbor je še prav posebej ustrajal pri treh točkah. Prvič, vključitev eh, zavarovanj eh, v področje uporabe, to se nam je zdelo nujno potrebno. Potem harmonizacija nacionalnih postopkov reševanja bank. Poleg tega smo menili, da je potrebno uvesti enotni sistem reševanja in uh, podprli smo tudi uh, demokratični pristop nacionalnih parlamentov uh, pri nadzoru. Uh, to je predvideno tudi v členu 13, ki nas združuje danes. Kar zadeva drugi stebr bančne unije in še prav posebej enotni odbor za reševanje in sanacijo bank, uh, Ta je vodil v številne razprave v našem senatu in sprejeli smo predlog spremembe glede izvajanja eh, Evropskega mehanizma eh, za eh, enotno reševanje in sicer smo določili finančne pogoje. Senat je tudi podotprl idejo nacionalnih oddelkov ta predlog spremembe je izražal našo zaskrbljenost, kar zadeva francoski prispevek k eh, enotnemu odboru za reševanje in sanacijo bank. Eh, reševanje bank mora ostati eh, po večini na nacionalni ravni. Finančni odbor je tudi podprl mehanizem za stabilnost evroobmočja, pri čemer smo opozorili eh, tudi eh, na eh, makrobonitetna določila. Eh, poleg tega smo se ukvarjali eh, z evropskim sistemom zajamčenih vlog. Prisluhnili smo eh, gospe Ilke König, ki je predsednica enotnega odbora za reševanje in moji kolegi so opozorili Eh, na to, da mehanizem za reševanje in sanacijo bank predstavlja napredek, eh, kaj ti eh, določen del odgovornosti za izgube morajo prevzeti banke in pa finančne inštitucije same. Francoski bančni sektor, kako tudi drugi bančni eh, sektori v evroobmočju, so zaznamovani z veliko eh, koncentracijo Eh, in eh, zaradi tega je eh, zaščita varčevalcev še toliko bolj pomembna. In ta je sedaj zagotovljena z enotnim skladom in to me vodi k tretjemu stebru na evropski ravni, torej k evropskemu sistemu zajamčenih vlog. Eh, Evropska eh, komisija je podala prvoten predlog, ki je bil potem eh, nadgrajen in senat je pozdravil ta predlog z določenimi zadržki. Prvoten predlog je mm, predvideval dodaten prispevek v višini 7 milijard evrov za strani francoskih bank. To pomeni nadgradnjo sistema, ki smo ga že vzpostavili v eh, Franciji. In eh, zato eh, menimo, da bi moral prispevek odsevati tudi eh, možnost stečaja vsake posamezne banke oziroma finančnega inštituta. Evropska unija eh, ne more delovati, če eh, ne bomo če ne bomo tudi skupaj prevzeli tveganja. Eh, in eh, zahtevali eh, smo tudi znižanje slabih posojil v portfelju bank. Poleg tega smo zahtevali nadaljna prizadevanja na področju ambicioznega načrta za vzpostavitev evropskega sistema zajamčenih vlog. Najlepša hvala. Sedaj pa predstavnik italijanskega senata. Hvala lepa, predsedujoči. Pomembno je omeniti, da je eh, zaključitev bančne unije pomemben korak k temu, da znižamo trenutno finančno fragmentacijo v evrskem območju. Poleg tega lahko tako tudi znižamo tveganje, ko gre za eh, idiosinkratične šoke v evropskem območju. To je vsekakor eh, nekaj, kar moramo priznati. Dopolnitev bančne unije bi eh, spodbudilo tudi zasebni kapital, kar bi pomagalo pri takšnih finančnih šokih. Prisluhnil sem prejšnjim kolegom in mislim, da se vstri strinjamo s tem, da je edina prava rešitev to, da najdemo zadovoljiv kompromis, ki bi odgovoril na ta vprašanja znižati moramo tveganja v eh, bilančnih evidencah bank in po drugi strani izboljšati porazdelitev tveganj. Ta tveganja v bankah so posledica tega, da imamo veliko količino slabih posojil in zato so banke izpostavljene tem tveganjem. Tukaj moramo najprej priznati, da obstaja že veliko uh, napredka. V primeru Italije se, imamo tukaj primer banke Montepaschi in tudi dve manjši banki na severu Italije. In tukaj uh, smo videli, da se je situacija izboljšala. Dodatni napredek bo verjetno prišel zaradi močnih politik na področju enotnega nadzornega mehanizma. Kljub temu, da je potrebno ta mehanizem še bolje opredeliti. Gospodarska rast bo poleg tega omogočila znižanje slabih posojil, namreč eh, veliko um, podjetij, ki so se znašla v težavah, bodo sedaj lahko izboljšala svoje stanje. Bančni portfelji, ki so težavni, pa potrebujejo dodatne ukrepe. Ti bi lahko bili osnovani na nadaljni bonitetni politiki, ampak eh, mislim, da moramo tukaj postopno uvajati dobro kalibrirane nadaljne ukrepe, da bi znižali negativne učinke. Diversifikacija portfeljev eh, bo verjetno pomembna pri tem. Vlagatelji bi tukaj eh, lahko uporabili takšne finančne instrumente za to, da porazdelijo tukaj eh, tvegane portfelje. Ocene tvegan glede eh, nacionalnih dolgov, temu bi se morali po mojem mnenju izogniti, namreč eh, to bi vodilo do nadaljne nestabilnosti. Druga stvar pa je višja porazdelitev tvegan. Tukaj mislim, da lahko res eh, podpremo to, da se vzpostavi evropski sistem jamstev za vloge. Evropski predlog eh, je dober in ga je potrebno podpreti. Na ta način bi namreč začeli vzpostavljati dober kompromis, s katerim bi ustvarili tudi fiskalni varovalni mehanizem. Istočasno pa bi izključili porazdelitev izgub v preteklosti. V prvi fazi bo EDIS omogočal likvidnostno, uh, likvidnostna sredstva za nacionalne scheme, ki nimajo več lastnih sredstev. Potem pa imamo postopno, postopni prehod k vzajemnemu deljenju in spoštovanju tveganj. Na tak način bi znižali potem tveganja, ki so povezana s tem. Ne smemo pa se ustaviti pri tej fazi likvidnosti. Prav zato mislim, da je pristop k komisije smiseln, saj bo pomiril pomisleke tako glede eh, tvegan, kot tudi kar se tiče vzajemnega priznavanja tvegan. To je smiselna politika zato, da znižamo presežne javne dolgove. Vzpostaviti bi morali omejitve, proračunske omejitve nacionalnih fiskalnih politik. Mislim, da bi na tak način lahko okrepili davčna pravila in potem izboljšali zaupanje v uh, evro območje. Ko gre za predloge pri prestrukturiranju nacionalnih dolgov, tukaj pa jih ne smemo takoj podpreti, Namreč eh, nima smisla, da bi še uspodbujali nestabilnosti, če povzamem torej. Tehnične sestavine takšnega smiselnega kompromisa za dopolnitev bančne unije so na voljo, so pred nami. Tisto, kar nam manjka, pa je politična volja. Torej, upam, da bomo dosegli dober kompromis, da eh, sprejmemo bančno unijo, ki bo sprejemljiva za vse. To bo pomagalo pri vzpostavljanju bančne stabilnosti v evrskem območju in koristilo vsem našim državljanom. Najlepša hvala. Yeah, Gospod sopredsedujoči, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospod Gualtieri. Zastavili ste dober tempo, tako da mislim, da imam na voljo samo eno minutko. Zniževanje tvegan in eh, porazdelitev tvegan sta zelo pomembni temi. Po mojem mnenju je čisto logično, da se osredeljujemo predvsem na porazdelitev tvegan. Sta pa obe temi izjemno pomembni in medsebojno povezani. Relevantni sta za stabilnost našega bančnega sistema in eh, tudi eh, za socioekonomski razvoj evrskega območja. Bolgarija in bolgarsko predsedstvo svet Evropske unije, si želita doseči sprejemljiv kompromis glede teh vprašanj. Še naprej bomo dodelovali ta predlog Evropske komisije, tako da bi na koncu dosegli dogovor glede Edisa, ki bi dopolnil našo bančno unijo. Hvala lepa. Tako sedaj pa bomo dali besedo še poslancem. Najprej Marija Luiza Albuquerque iz Portugalske. Dve minutki, izvolite. Um, ah, ah, izvolite. Najlepša hvala, hvala, da ste mi dali besedo. Razumem, da nimamo več veliko časa in eh, želela bi povedati, da sem bila od leta 2011 do 2015 v Ekofinu. In nekaj časa smo resnično z veliko hitrostjo napredovali pri ustvarjanju novih ukrepov za boj proti krizi. Veliko stvari, o katerih govorimo danes, je bilo na mizi že v letih 2011 do 2015. Jasno je, da moramo znižati tveganja. To pa mora spremljati tudi porazdelitev tveganj. Pri sistemu jamstv za vloge, pa me skrbi, da bomo potrebovali še eno krizo, preden bomo storili ta korak naprej. Namreč zdi se mi, da smo še vedno preveč oddaljeni od tega, da bi ustvarili pravo bančno unijo. Nadaljevati moramo z delom, namreč eh, le tako lahko povišamo kredibilnost in stabilnost bančnega sektorja. Že dolgo časa so obrestne mere izjemno nizke in Skupaj z dodatnimi uh, ureditvami in omejitvami so se banke znašle v pravi krizi. To bi nas lahko omejevalo pri reševanju drugih uh, problemov. Mogoče je torej sedaj napočil čas za to, da si ponovno ogledamo zakonodajo na področju bančništva in podrobno preučimo njene uh, možnosti in omejitve, tako da ne bomo omejevali gospodarstva. Hvala. Uh, mister... Najlepša hvala. Gospod Timo Haranka iz Finske ima besedo. You, Mr... Hvala lepa, predsedujoči. Kot ste kot se je bilo razvidno iz sveta in tudi iz današnje razprave, vidimo, da se naša mnenja glede bančne unije močno razhajajo. Lahko razpravljamo o opredelitvi tvegan, o opredelitvi porazdelitve in zniževanja še nekaj let. Ampak ta reforma je nekaj, s čimer ne moremo več odlašati. Enako pomembno je tudi. Um, unija kapitalskih trgov, ki je povezana z bančno unijo. Zanima me, zakaj ne bi mogli sprejeti drugačnega pristopa. Lahko bi imeli koalicijo držav, ki si želijo in eh, ki mislijo, da je to potrebno. Torej, tisti, ki menijo, da je zniževanje tvegan že sedaj zadostno, lahko eh, pripravijo svojo skupino. Tiste, ki sedaj niso pripravljene na deljenje tvegan, pa se bodo pridružile kasneje. Torej države članice, ki si zaupajo in ki eh, niso, ki nimajo sporov glede slabih posojil in eh, drugih vprašanj, se lahko združijo in nadaljujejo za skupno politiko. Vem, da je to provokativno vprašanje, ampak upam na resen odgovor. Thank you. Hvala lepa. Ernest Delange, izvolite. Ester. Oziroma Ester Delange, seveda. Se upravičujem. Ja, to je bilo pa res presenečenje. Ampak vseeno, najlepša hvala, predsedujoči. Prispevki, ki smo jih slišali od panelistov in tudi tisti, ki o komentarji poslancev, kažejo na to, kako pomemben in težaven je eh, ta dosje. Kot poročevalka pozdravljam sporočilo Evropske komisije, ki zagovarja bolj postopen pristop, kot je bilo to predvideno v izvornem predlogu. Torej, da se pogojevanje viša, ko stopamo v naslednjo fazo. Če bomo našli kompromis pri tem vprašanju, bo verjetno eh, zastavljen v trikotniku treh zadev. Časa, vsebine dejanskega predloga, torej glede tega, kako ambiciozni si lahko dovolimo biti. Ali bo šlo samo za likvidnost, ali bomo storili še korak naprej. Tretja točka trikotnika pa so pogoji. Torej, časovnica, vsebina in pogoji. Če si želimo biti zelo ambiciozni glede vsebine, torej, če želimo eh, sistem z vzajemnim eh, priznavanjem tveganj, potem se bo verjetno povišalo pogojevanje. Če pa želimo delovati hitreje, potem lahko izberemo samo likvidnost in potem nadaljujemo za naslednjo fazo, ko bodo izpolnjeni pogoji, ki jih želimo. Resnico bomo torej našli nekje v tem trikotniku. Ampak trenutno se mi zdi, da mešamo jabolke in hruške. Namreč na voljo imamo sto različnih možnosti. Različne insolvenčne sisteme, ki jih ponujajo posamezne davčne ureditve v državah članicah in usklajevanje poteka zelo počasi. Davčni eh, kolega iz Francije pravi, da bi takšna ureditev eh, Francijo stala 7 milijard. Seveda, če bo Francija dobila izjemo za znižanim odstotkom tukaj. Kaj želim povedati? Izhodišča posameznih držav članic se razlikujejo med seboj. Veseli me, da so vsi trije govorci omenjali tako slaba posojila, kot tudi izpostavljenost zaradi državnega dolga. Torej, to so stvari, ki jih moramo rešiti, če želimo stopiti v naslednjo fazo, ki bo presegala samo likvidnost. Kar še nadaljno zaplete celotno zadevo, pa je to, da so banke podvržene eh, evropskemu nadzoru, druge banke pa so podvržene nacionalnemu nadzoru znotraj evropskega okvirja. Torej, ne želim vam oduzeti motivacije, ampak izpostavila bi rada, kako zapleteno je to vprašanje. Ampak prepričana sem, da bomo nekje v tem trikotniku dosegli kompromis. Hvala. Hvala, Ester. Ja. Eden izmed govorcev je omenjal državni dolg tukaj. Torej, nekdo omenja stvar, ki se nikoli ne bo zgodila, ampak eh, torej, mogoče bom jaz to pokomentiral kasneje. Sedaj pa Kristof Skajkuras, ELS, izvolite. Najlepša hvala. Evropski bančni eh, sektor je doživel veliko ukrepov strani vlad, inštitucij in drugih. Ampak še vedno se sooča z velikimi izzivi. Države članice in uh, so izvedle mnogo ukrepov, ampak držav, slaba posojila so še vedno zelo visoka in zato obstaja veliko težav. Dokončanje bančne unije uh, se je začelo in uh, V času grškega predsedovanja sta bila dosežena prva dva stebra. Želeli smo eh, doseči porazdelitev tvegan in zniževanje tvegan in to s konkretnimi politikami. Želeli smo eh, dejanske ukrepe eh, za nadzor in želeli smo tudi izboljšati, kot ste že povedali, eh, tehnike za obladovanje tvegan v bankah potrebujemo koherentno strategijo, ne samo zato, da se znižajo davki, ampak tudi zato, da se ne kopičijo slaba posojila. To lahko storimo tako, da ustvarimo skupno dobro delujočo in, učinkov, in učinkovit eh, varovalni fiskalni mehanizem, ki bo podprl enotni sklad za reševanje jamstva morajo najprej izhajati iz ESM-a in potem kasneje iz EMF-a. To lahko storimo tako, da sprejmemo evropski sistem jamstev za vloge in upoštevamo nadaljno časovnico ukrepov. To mora dopolnjevati nacionalne sisteme, kasneje pa potrebujemo tudi skupni mehanizem. Na tak način bomo lahko torej dosegli eh, skupno jamstvo. Vas. Najlepša hvala, Vasilije Ileja iz Romunije. Hvala lepa. Najlepša hvala, predsedujoči. Romunija se zauzema eh, za rešitve bančne unije, ki bi delovale na ravni Evropske unije. Romunija je že sprejela določeno zakonodajo in še posebej smo pozorni na to, da zagotovimo ravnovesje različnih interesov na evropski ravni, torej med eh, državo izvora in eh, državo, kjer se ustvarja nekaj. Želimo zagotoviti stabilnost tukaj. Predlog bančne unije mora biti pripravljen tako, da bo finančni sistem omogočal stabilnost ne samo znotraj evrskega območja, ampak nasplošno v celotni Evropski uniji. Romunija je nasplošno mnenja, da potrebujemo določene pogoje. Zagotoviti moramo pravične konkurenčne pogoje med državami članicami, ki sodelujejo v evrskem območju in tistimi, ki se ji še niso pridružili. Diskriminacija tukaj ne sme biti dovoljena. Ne smemo ogroziti interesov posameznih držav. Mehanizem za nadzor bank mora biti prenovljen. Zagotoviti moramo vloge, In če se zgodi neka rizična situacija, moramo čim manj uporabiti javna sredstva za to, da se podpre finančne inštitucije. Nujno je, da se spoštuje korektna hierarhija dolžnikov. Na finančnem področju je zelo pomembno, da ustvarimo ravnovesje med posameznimi državami članicami. You, uh, Mr... Hvala lepa, gospod Bernd Luke, EKR Evropski parlament. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod Brakman je pravilno povedal, da streha ne more. Uh, delovati, če temelji niso dobro zastavljeni. In v povezavi z Edisom to drži. Zdi se, da je Edis samo vprašanje obstoječih tvegan, ki jih je potrebno znižati in bolje upravljati. Česa pa se ne upošteva v razpravah, je to, da bo Edis tudi ustvaril nova tveganja. Edis bo ta tveganja nekako ustvarjal zaradi tega, ker bodo ta sredstva, likvidnost, pomoč pri posojilih v kriznih eh, primerjih vse stekala v druge države članice. Na tak način se bo pa povečalo tveganje v državi, ki pomaga. gre za um, sistem, pri katerem se sredstva iz dobro delujočega sistema jamstva za vloge prenese v drugo državo. In ta problem se ne omenja, tega se pri naši razpravi ne omenja, poleg tega je bilo to tudi izključeno iz ocene učinka Evropske komisije. Tam se ustvarja občutek, kot da gre samo za že obstoječa tveganja. Sploh pa se ne obravnava vprašanje, ali bo Edis ustvarjal nova tveganja, ki jih bo težko nadzorovati, morda celo nemogoče. In ta tveganja se bodo ustvarjala v bančnih sistemih, ki so do sedaj veljali za varne. V bančnih krizah gre pogosto tudi za krizo zaupanja vrčevalcev. V primeru, da pride do problemov pri zaupanju, vrčevalci hitijo v banke in eh, dvigajo svoje vloge in potem zaradi tega banke sploh zaidejo v krizo. In to se lahko zgodi, če bomo ošibili obstoječe sisteme jamstva za vloge zaradi Edisa. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Gerazimus Paluras iz Grčije. Najlepša hvala predsedujočim. Bančna unija, kot jo poznamo, je ena izmed pomembnejših eh, politik Evropske unije. Ima tri stebre. Skupni nadzor, skupno upravljanje, predvsem kar se tiče eh, zdravja bank v Evropski uniji in potem kot tretje sklad za pomoč v primeru težav prvi steber je bil relativno uspešen v preteklosti. Kar pa se tiče vzpostavljanja zaupanja v evropski bančni sistem, moramo zagotoviti jamstva za vloge. Prav zato potrebujemo tretji stebr. Kljub temu, da smo, kot rečeno, že dobro napredovali pri prvih dveh stebrih, mislim, da potrebujemo vse tri. Nemčija, Nizozemska trdita, da bi morali odložiti ustvarjanje tretjega stebra. Ampak komisija, namesto da bi okrepila svoj izvorni načrt, govori o tem, da bi malce znižala ambicije pri tem eh, tretjem stebru. Grčija, tako kot druge države članice, podpira pravo bančno unijo. Do tega pa ne bo prišlo, če ne bomo podprli večjega ustvarjanja zaupanj pri naših varčevalcih. Hvala. Najlepša hvala, Janis Pukanc iz Latvije. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala za to priložnost, da lahko podam latvijsko mnenje glede tega vprašanja. Torej, ko gre za bančno unijo. Najprej bi podprl zamisel tega, da se dokonča bančna unija. Mislim pa, da moramo istočasno uvesti tudi ukrepe za zniževanje tvegan. Specifično bi si želeli višjo stopnjo harmonizacije. Namen tega mora biti to, da izboljšamo učinkovitost, učinkovitost enotnega nadzornega mehanizma. Podpiramo tudi zniževanje tvegan, kljub temu, da to zahteva velike spremembe v obstoječi zakonodaji na področju bančništva. Želeli bi si, da se ti zakonodajni akti čim prej sprejmejo. Seveda pa moramo najti tudi ravnotežje med različnimi eh, pravilniki za banke, ki so del mednarodnih skupin. Podpiramo tudi to, kar so že omenjali drugi, torej tretji stebr, Evropski sistem jamstva za vloge, ki se naj vzpostavi postopoma. Kar se tiče prerasporeditev sredstev, ki se uplačujejo v sistem, to bi izboljšalo stabilnost samega sektorja in omogočilo večjo finančno stabilnost mislim, da bi na tak način lahko eh, prekinili povezavo. Po našem mnenju bi lahko podprli sistem, ki z, eh, davšnj, ki z državnimi obveznicami stabilizira sistem. Opravičujem se, ampak imamo še enega govorca, tako da vas moram prekiniti. Gospod Felter iz Švedske. Najlepša hvala, predsedujoči. Situacija v državah z evrom, kar se tiče bank, je eh, zelo raznolika. Glavni problem so slaba posojila. To je veliko tveganje, ki lahko privede do nadaljnih eh, kriz v prihodnosti. V bankah imamo še veliko slabih posojil in seveda bo težko popraviti vse napake, ki so privedle do te situacije. Zniževanje tvega ni realistično, dokler ne bomo odpravili napak iz preteklosti. Zniževanje tveganj in porazdelitev tveganj pa sta seveda eh, pomembni zelo zanimivo bi bilo prisluhniti eh, temu, kako je z porazdelitvijo tvegan pri slabih posojilih. Ali lahko to sploh storimo, preden se znebimo starih slabih posojil? Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bi še sam dodal nekaj stvari. Najprej mislim, da se moramo spomniti na to, da smo ustanovili enotni mehanizem za nadzor in za reševanje. Sedaj imamo torej skupni eh, mehanizem, ki lahko doda dodatni kapital bankam, ki lahko posreduje tudi pri bankah, ki, eh, za katere se zdi, da bodo šle v stečaj. Torej imamo enotni mehanizem za reševanje. Vse vas vabim, da razmislite o tem, katere države bi najbolj koristile Edis, če bi bil ta že vzpostavljen v času krize? Ne gre za tiste, na katere prvo pomislimo. Vemo tudi, kakšen je eh, problem z slabimi posojili, so pa tudi druga sredstva, ki so kritična. Torej, ne glede na to, kateri ukrep izberemo, pod sam podpiram predlog komisije, ampak ključni element je to, da imamo nadzorni urad, ki je neodvisen od držav članic in lahko posreduje pri bankah. Kakšne tveganja pa imamo glede porazdelitve po tveganj? Nobenih v tem trenutku in to je problem. Po mojem mnenju EDIS ni samo ukrep za porazdelitev tveganj, ampak tudi za znižanje tveganj in to prav zaradi razlogov, kot sta uspodbuda in eh, preprečevanje določenih uh, načinov odziva strani naših eh, vrčevalcev. To daje vrčevalcem več zaupanja. Če razmislimo o tem, kaj je tukaj logično in kako lahko dosežemo kompromis, mislim, da je predlog komisije tudi glede slabih posojil dober dodatni element. Sam sem to že povedal ECB. Po našem mnenju ne smemo pretiravati pri slabih posojilih, se moramo pa navezati na to, kar je v prvem stebru povezano neposredno z bankami in kaj je povezano z prvim stebrom. To je zakonodaja, ki je v rokah zakonodajalca. Zakonodajni predlog lahko torej prilagodimo temu, da bo pripravljal dobre uspodbude. Pa še nekaj glede uh, dolgov. Torej, večina verjetno ne bo podprla tega predloga in prav zato se moramo osredotočiti na to, kako lahko sledimo na svetom komisije. Uvedba EDIS-a mora biti povezana z tem, da znižamo tveganja. Seveda pa moramo razmisliti o tem, kakšni so naši ambiciozni načrti, kje so rdeče linije, Ampak ne smemo dovoliti, da bi to oviralo Evropsko unijo pri tem, da dopolni tak ključen element bančne unije. Torej, tako zakonodajalec mora prevzeti svojo vlogo, pa tudi nacionalni eh, parlamenti morajo tukaj odigrati svojo vlogo. Trenutno se namreč eh, ponuja možnost, ki je ne smemo zamuditi. Olivier, želiš kaj dodati? <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči čisto na kratko. Mi smo vsi za to, da bi zaključili projekt bančne unije, ampak ne govorimo vsi v isti bančni uniji. Strinjam se z gospod ministrico in eh, zahvalil bi se ji za vsa eh, prezidevanja eh, v času, ko je bila članica Ekofina. Mislim, da moramo zmanjšati tveganje v bančnem sistemu in napredek moramo doseči hitro. Potrebno je poskrbeti za delitev tveganja. In strinjam se z vami, gospod eh, predsedujoči, eh, da eh, moramo seveda zmanjšati javni dolg. In prva faza Edisa ne predstavlja nobenega tveganja vendar pa moramo preiti v eh, drugo fazo. Žal mi je, da je poročevalka Delange odšla. Kaj ti izpostavljenost tveganju je povezana z vprašanjem, ali zares želimo biti edino območje na svetu, eh, ki eh, nima pravih varovalk zaradi nepopolne pančne unije. Eh, ali je evro območje eh, ne dovolj dobro zasnovano? Eh, potem mislim, da ne bi smeli delati dodatnih luken. To je razprava, ki bojo potrebno imeti. Ampak šele, ko bomo imeli delojočo bančno unijo.